Gre za letno poročilo Evropske centralne banke, ki ga je obravnaval gospod Marijas. Med nami pozdravljam tudi predsednika Evropske centralne banke, gospoda Dragija. Prav tako pozdravljam. meine damen und herren ich wäre ihnen dankbar wenn sie Gospod in gospodje, eh, bil, bi vam zelo hvaležen, če bi zasedili svoje mesta, tisti, ki zapuščate dvorano, pa to storili tiho. Hvala lepa. Besedo najprej predajam poročevalcu gospodu Notisu Marijasu. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes se Evropski parlament ukvarja z nalogo, ki jo je parlament dobil v skladu z Evropsko pogodbo. Gre za nadzor nad dejavnostjo Evropske centralne banke. Neodvisna Evropska centralna banka še ne pomeni, da je, se lahko izmakne izpod vsakega nadzora. Evropski parlament ima nalogo da nadzira delovanje Evropske institucije, tudi mi smo izvoljeni organ Evropske unije. Letno poročilo Evropske centralne banke je tema, o kateri smo že lani razpravljali v Evropskem parlamentu, ampak takrat je šlo samo za lepe besede o delu Evropske centralne banke. V letu 2014 pa ugotavljamo, da so nekatere politične skupine poskušale v odboru ekon z skupnimi kompromisnimi predlogi sprememb izlučiti točke, ki sem jih sam vključil v eh, poročilo, čeprav sem eh, tam deloma tudi kritiziral delo Evropske centralne banke. Eh, kljub temu pa je to letno poročilo lahko ostalo popolno. Gre za to, da ne prihaja do konfliktov interesov pri izvajanju naloge Evropske centralne banke, ki ne sme postati država v državi. Evropska centralna banka nosi odgovornost za izvajanje monetarne politike v Evropski uniji in nadzira 21 eh, sistemskih velikih bank v Evropski uniji. Poleg tega ima Evropska centralna banka centralna banka možnost nakupa državnih obveznic in nudenja likvidnostne pomoči eh, državam, ki so vključene v memorandum. Prav tako smo imeli v letu 2013 sodbo Evropskega sodišča, v kateri je natančno navedeno, pod kakšnimi pogoji lahko Evropska centralna banka izvede eh, program likvidnostne pomoči za državo članico. Vse skupaj je eh, povezano tudi z poročilom Trojke ki mora delovati transparentno, ki je prav tako eh, podvržena ustreznemu nadzoru. Eh, brezposelnost je še vedno zelo visoka v Evropski uniji, imamo veliko število brezposelnih, 6,3 odstotka v Nemčiji, 26,6 odstotkov pa v Grčiji. Razlike so torej izjemno velike, države so porabile veliko denarja, da bi obvladali krizo od leta 2009 naprej. Poleg tega vidimo, da je močna vrčevalna politika v Evropski uniji še bolj zaustrela eh, problematiko brezposelnosti. Dogove, tre, dogove treba sanirati in zato potrebujemo politiko, ki spodbuja zasebno in javno vlaganje, to pa pomeni večjo likvidnost in s tem boljšem financiranje malih in srednjih podjetij. Evropska centralna Banka je sprejela program kvantitativnega sproščanja, ki je pripeljalo do eh, nekolične sprostitve v letu 2015, vendar par so denar dali na voljo tudi nacionalne centralne banke, banke držav, ki so se znašle v krizi, kar pa ni spodbudilo gospodarske rasti. Letno poročilo Evropske centralne banke kažejo omejitve denarne politike, za katero je pristojna Evropska centralna banka, države pa morajo izvajati strukturne reforme, po drugi strani pa vidimo velika neravnovesja med državami članicami. Evropska centralna banka pa ni prispevala k temu, da bi se investicije povečale v socialnih blagajnah in imamo velike težave, velike luknje, pokojnine in socialni prispevki so na zgodovinsko nizki ravni kljub eh, rezerv, ki jih ima Evropska centralna banka in kljub izvajanju nadzora nad eh, sistemskimi nacionalnimi bankami. Evropska centralna banka v leta 2015 vodila politiko, ki je v Grčiji pripeljala do eh, politiko kapit nadzora kapitala. Ela je bila delno pomoč In na koncu bi še se zahvalil poročevalcem v senci za sodelovanje pri pripravi poročila. Ja, Zdaj pa ima besedo gospod Dragi, predsednik Evropske centralne banke. Izvolite. Uh, gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod podpredsednik Evropske komisije, spoštovane poslanke in poslanci. Brez dvoma smo se znašli v trenutku, ko je na preizkušnji kohezija Evrope. Mnogi izzivi, s katerimi se v Evropi eh, soočamo, so evropske narave ali celo globalne. Ti izzivi zahtevajo močen evropski odziv, zato sem hvaležen, eh, da sem ponovno med vami v v Evropskem parlamentu, kar je simbol za potrebo po evropskih razpravah in evropskih eh, rešitvah. Danes razpravljamo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2014. V tem letu je upravni svet eh, sprijel celo vrsto ukrepov za to, eh, da bi rešil kanale prenosa v denarni politiki in situacijo v času nizke inflacije. Zato smo pripravili ukrepe za dolgoročno refinanciranje in eh, tudi za vrednostne papire zavarovane z premoženjem. 2014 je zaznamovala tudi uvedba enotnega mehanizma nadzora in zaključek eh, celovite ocene. Ampak eh, namesto, da gledam nazaj, naj pogledam naprej v prihodnost na izzive, ki nas še čakajo. Na kratko naj razložim trenutno denarno politiko in zakaj bomo ponovno pročili naše stališče v mesecu marcu. Potem bi nekaj povedal o gospodarskih izzivih, s katerimi se soočamo in kako se lahko spopadamo z njimi. Zavedam se, da politiki trenutno pozornost usmerjajo drugam, vendar naj bom eh, jasen. Gospodarski uspeh je tudi del rešitve na drugih področjih. Zato je reševanje gospodarskih eh, tvegan nekaj, kar mora biti visoko na politični agendi. Pred približno tremi leti se je inflacija začela oddaljevati od eh, inflacijskih ciljev Evropske centralne banke pod eh, ampak blizu 3 odstotkov. Od oktobra 2013 je bila inflacija pod enim odstotkom. Skozi leto 2015 je bila inflacija HCŽP na zelo nizki ravni ali celo negativna zaradi nizkih eh, cen življenjskih potrebščin je bila inflacija HCŽP okoli 0,4 odstotka v januarju tega leta. Sporedno s tem trendom smo stalno eh, spreminjali našo prognozo glede inflacije. Medtem ko smo v začetku leta 2015 pričakovali 1,5 odstotka v letu 2016 in 1,8 odstotka v 2017, smo eh, decembra projekcije spremenili na 1 odstotek za to leto in 1,6 odstotka za leto 2017. Če upoštevamo ta padec, se je Evropska centralna banka odločila, da bo v decembru ponovno ukrepala Naša ocena je imela dva dela. Najprej smo ugotovili, da ukrepi, ki smo jih odvedli od poletja 2014, da so bili ti zelo učinkoviti. Monetarna spodbuda je pripeljala do zelo širo, širokega vlajšanja, financiranja, eh, spodbudila je danje posojil in je prispevala k okrevanju v evroobmočju. Brez teh ukrepov bi bil. Evro moče v deflaciji lansko leto, cene pa bi še hitreje padale v tem letu in gospodarska rast bi bila bistveno nižja. In če so bile naši ukrepi očinkoviti, niso bili zadostni glede na poslabšano prognozo glede stabilnosti cen pojavljajo se konkretno tveganje, da bo brez eh, ustreznega spodbuja, tako da bi prišli eh, do inflacije okoli dveh odstotkov, če tudi nekoliko manj. Zato ni bilo mogoče ustrezno definirati srednjeročnega obdobja in eh, na tej osnovi smo spremenili našo monetarno politiko. Odločili smo se, da bomo obresne mere odprte ponudbe majnega depozita znižali na minus 0,3 in smo podaljšali mesečne nakupe do, mesec, do marca 2017 z željo po refinanciranju nakupljenega premoženja, ko bo zapadlo in to čim dlje. Odločili smo se tudi, da bomo še naprej izvajali operacije refinanciranja z trimesečnimi dolgoročnimi operacijami refinanciranja, dokler bo to potrebno in vsaj do konca zadnjega obdobja za nazor rezerv v mesecu 2017. Od se je v začetku decembra so se pogoji še enkrat spremenili prišlo je do majhnega okrevanja evroobmočja in njenega uh, gospodarstva, eh, predvsem na osnovi domačega popraševanja. So se pa povečali spet, ne, so se pa povečali spet negativna eh, tveganja, zato je prišlo do nihanja na trgih, eh, blagovnih trgih in do povečanih geopolitičnih tvegan. Inflacijska dinamika je bila bistveno šipkejša, kot smo pričakovali decembra. Čeprav je deinflacija posledica nizkih eh, cen naft, eh, znižena inflacija zahteva previdno analizo, Eh, kanalov, tako da bi lahko v prihodnosti bolje eh, predvidevali realizirano inflacijo in eh, politiko plač v Evropski uniji. Zato smo v mesecu januarju ponovno poročili zadevo in se odločili, da bomo osvežili naše ocene zgodaj v mesecu marcu, ko bomo imeli nove makroekonomske projekcije. Naša monetarna politika deluje in Evropska centralna banka eh, želi dati svoj prispevek k zagotavljanju okrevanja našega gospodarstva. Vendar pa lahko tvega ne spodkopavajo takšne cilje. Izzivi v politiki so eh, štirikratni, nanašajo se na globalno okolje, na situacijo v finančnem sistemu, na ekonomsko in fiskalno politiko držav članic in politične negotovosti okolje evropskega projekta. Kar zadeva globalno okolje, Eh, počasi se izboljšujejo prognoze glede rasti v naprednejših ekonomijah, vendar pa je še vedno gospodarska rast eh, zelo nizka na zgodovinsko. Gledano zgodovinsko. Nekatere resoča gospodarstva se prav tako soočajo z strukturnimi težavami, makroekonomskimi neravnovesi, spoh zaradi nizkih eh, cen surovin. Eh, so tudi občutljive na, hitrih, eh, na hitre spremembe občutkov tveganja. Ključnega pomena je zato, kako se bodo ta rasto, hitro raztočila gospodarstva eh, spodpadla z vse težje in finančnimi pogoji in eh, otokom kapitale in kako bo to vplivalo na evroobmočje. Če to poštevano, moramo zagotoviti kontinuirano odpornost evroobmočja in njegovega, njegovih ekonomij. Potem imamo tudi politične izzive, ki so povezani s finančnih eh, trgi. Imamo celo vrsto mm, stresov v drugi polovici lanskega leta, eh, čeprav se je marsikaj že zgodilo z vzpostavitvijo bančne unije. Eh, ta še vedno ni popolna, zato da bi bil naš finančni sistem resnično varen, moramo napredovati na dveh področjih, ki se dopolnjujeta. Po eni strani moramo zaključiti in začeti izvajati delo, ki smo ga začeli, ko smo vzpostavili enotni nadzori mehanizem in enotni mehanizem reševanja kot osnov nestebre bančne unije Evropske unije. Zato moramo okrepiti naše delo pri reguliranju in harmoniziranju pravil in aktivnosti v skladu z direktivo o reševanju bank. Poleg tega imamo tukaj tudi skupno eh, politiko glede skupnega sklada za reševanje, kjer moramo zagotoviti, da bo zaupanje v vseh državah eh, enako in da bomo lahko oblikovali evropski sistem za zavarovanje depozitov zmanjšanje tveganja in deljenje tveganja sodijo k sta dve plati iste medalje in ključnega pomena za stabilnost evropskega bančnega sektorja. Potem imam tudi izzive, ki so povezani z fiskalno in ekonomsko politiko držav članic, ki zahtevajo ustrezne politične ukrepe. Fiskalne politike bi morali prispevati k ekonomskemu ukrevanju, hkrati pa morajo prispevati k izpolnjevanju zahtev pakta za stabilnost in rast. To je pomembno za zaupanje v evropski fiskalni okvir in eh, trajnostno in zdržno naravnane javne finance. Države bi imele veliko več eh, od fiskalnih politik, ki bi bile namenjeni gospodarski rasti. Prav tako bi morali podpreti ciklično okrevanje v evroobmočje z strukturnimi politikami, še posebej z izboljšavami poslovnega okolja, z zagotavljanjem ustrezne javne infrastrukture. Takšne ukrepi so ključnega pomena za povečanje investicij v eh, produktivnost, za ustvarjanje delovnih mest in povečanje produktivnosti. Če bodo reforme dobre, izbrane in uh, dobro izvedene, lahko hitro prinesajo rezultate ter podprejo eh, našo denarno politiko. Potem pa imamo še politično negotovost v Evropski uniji in negotovost v Evropski projekt eh, rešitev, ki bi bolj trdno zagorenila Združeno kraljestvo v Evropski uniji, hkrati pa omogočila boljšo integracijo evroobmoča. To je nekaj, kar eh, je velik izziv. Ekonomska in monetarna unija, to je arhitektura, ki ostaja nedograjena. Državljani in trgi so pogosto negotovi glede naše sposobnosti, da delujemo skupaj z eh, skupno odgovornostjo. Moramo pokazati, da to ni res. Naj zaključim in se vrnem na predmet naše razprave. Gre za vašo resolucijo o letnem poročilu dela Evropske centralne banke za leto 2014. Lahko vam eh, povem, da smo skrbno prebrali dokument. Eh, naša dožnost je, da našo nalogo upravljamo na transparenten in odgovoren način. Objava dnevnikom članov izvršnega odbora v tem mesecu je samo en primer za to. Veselim se že naše razprave in se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala, gospod Dragi. Ja, pozdravljam tudi gospoda podpredsednika Valjisa Dombrovskisa, ki mu predajam besedo. Gospod Dombrovskis, izvolite. Gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod predsednik Evropske centralne banke. Eh, gospod predsednik, spoštovani poslanke in poslanci, eh, najprej se zahvaljujem gospodu Marijasu, poročevalci in eh, odboru, ki sta za njuno delo na tem poročilo. Gre za oceno dejavnosti, ki poteka v tem okviru, kar je prav gotovo zelo pomemben sestavn del prevzemanja odgovornosti za to področje in eh, tudi sami se zauzemamo za neodvisnost eh, na tem področju, kajti potrebno je zagotavljati eh, cenovno stabilnost skladno s pogodbo. Sprejeti so bili ukrepi v zadnjem letu, zlasti tisti, ki se nanašajo na dolgoročno eh, Eh, na eh, dolgoročne dejavnosti in ECB eh, e je, bil, je bila tu zelo dejavna. Tu so tudi ukrepi, ki se nanašajo na privatni oziroma zasebni sektor. Potem gre za prizadevanja, da se spravi inflacijo v okvire, ki jo predvideva ECB, torej okrog 2 odstotka potem zmerno okrevanje, ki smo mu eh, priča, zmanjšanje cen, eh, potem monetarna politika, kot je bilo že omenjeno, in pa eh, tudi nižji tečaj evra. Potem so tu eh, napetosti, ki se pojavljajo eh, tako na jugu kot na vzhodu, vse to eh, vpliva na trge. In vse to je prav gotovo vplivalo tudi na prognoze, ki so se nekoliko poslabšale. Na, ta, na tej podlagi popravljamo tudi svoje projekcije komisija deli mnenje parlamenta namreč, da, eh, da eh, se Evropa ne, mor, ne more računati samo na eh, nekatere pozitivne, nekatere pozitivne signale, temveč so, je tu pomembna vloga strukturne politike, monetarne politike ob upoštevanju tako ponudbe kot povpraševanja. Na fiskalni strani pa je prišlo do prilagoditev za zmanjševanje primankljajev. Države članice pa se še vedno soočajo s pomembnimi eh, fiskalnimi izzivi. Komisija se strinja z Evropskim eh, parlamentom, da je potrebno predvideti Eh, ustrezno fleksibilnost eh, ob hkratnih strukturnih eh, reformah in pa dejavnostih na trgu dela, zato da bi izboljšali poslovno okolje. Potem spodbujanje naložb, ki je prav gotovo eno od pomembnih ciljev komisije komisije, spodbujanje naložb skozi strateške projekte in financiranje malih in srednjih podjetij. Podpora Evropskega, Evropskega parlamenta v tem oziru je bila eh, zelo eh, pomembna zato, da bi eh, se lahko soočili z velikimi potrebami po naložbah. in eh, tako lahko eh, eh, sklepamo, da bomo eh, lahko eh, nekje dosegli ta eh, cilj eh, 300 milijard eh, evrov, kot je bilo predvideno za to področje. Tu so sredstva, ki so namenjena spodbujanju čezmejnih naložb, promoviranju majhnih in srednjih, srednjih podjetij. To so ambiciozni cilji in eh, komisija računa na močno podporo Evropskega parlamenta tudi eh, v prihodnih, v okviru prihodnih eh, postopkov. Tu so eh, najrazličnejša eh, področja finančnega upravljanja. Eh, gospod predsednik, spoštovani poslanci, naj sklenem s tem, da ugotovim, da imamo veliko skupnih točk pri naših prizadevanjih in da računamo na vašo podporo. Zahvaljujem se vam za pozornost in pričakujem zanimivo in plodno razpravo danes. Hvala lepa, komisar Dombrovskis. Dobar dan, eh, spoštovani kolegi, pozdravljeni predsednik Dragi. Pričeli bomo z izjavami v imenu poslanskih skupin. Besedo dobi najprej gospod Van den Kendelare za minuto in pol. Najlepša hvala. Predsednik Dragi pripravljanje eh, tega poročila prav gotovo ni bilo lahko, kajti eh, tu so bile eh, vroče razprave, govora je bilo o helikopterskem dragiju in tako dalje, vendar lahko Prav gotovo pa eh, lahko rečemo, da je eh, evropsko gospodarstvo dovolj trdno, da ga je vendarle možno eh, voditi v popolni neodvisnosti. Kaj ti potrebno je imeti tudi naše zaupanje in zaupanje ECB-ja. Tu so argumenti proti, za in proti eh, različnim pristopom in postopkom, naprimer kvantitativnega sproščanja in tako dalje. In eh, tu nihče, eh, tu je zelo veliko ljudi, naprimer moje starosti, ki izkoriščajo te nizke stopnje kot posojilo jemalci ali pa kot vlagatelji. Vendar pa je potrebno ostati buden in eh, naša kritika oziroma naše kritike vas ne smejo paralizirati. Eh, zato vas podpiram pri vašem posl eh, poslanstvu in v okviru vašega poročila. E V imenu socialistov in demokratov, gospod Morides, kost za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej, dovolite, da čestitam notisu Marijasu, poročevalcu in, in vam zaželim dobrodošlico, kajti vaša prisotnost tu v parlamentu je vedno zelo dobrodošla in hkrati to pravzaprav tudi povečuje našo eh, verodostojnost. Ko je govora o kvantitativnem rahlanju v okviru eh, programa, to je povezano z inflacijo in eh, z trajnostnim razvojem. Evropsko območje je seveda še vedno Eh, ranljivo in gre za eh, nehomogeno območje. Tu so prisotne številne težave in veliko je izzivov. Govora je tudi bilo o razhajanjih v evroobmočju. Eh, in o tem, da imajo nekatere države, ki imajo velike presežke in ki bi morale sodelovati pri, sodelovati pri javnih naložbah v večji meri. Potem je tu vprašanje fragmentiranja, ki je velik problem v celotnem evrskem eh, območju. In eh, seveda je cena za majhna in srednja eh, podjetja, ki želijo najeti posojila, veliko večja kako lahko pridemo do majhne oziroma manjše cene najemanja, najemanja investicij in sredstev za investicije. Vse to vpliva na njihovo vlogo in njihovo funkcijo. Potrebno je spoštovati nekatere načela, kot ste sami spostavili eh, v vašem uvodu. Kaj menite o posojilih? Ali bi morali razpolagati s posebnimi mehanizmi, kot v Španiji, naprimer? In še nekaj, ko eh, gre za varovanje eh, vlog ljudi. Kaj pa države članice, eh, ki ne upoštevajo različnih poročil? Hvala lepa. V imenu skupine EKR, gospod Ozek, za minuto gospod predsedujoči spoštovani gospod poročevalec spoštovane poslanke in poslanci to poročilo preučuje dejavnosti ecb ja eh, potem so tu tudi eh, kritike ki so naslovljene na banko, kajti eh, gre za instrument, ki je potreben, ki naj prispeva k okrevanju gospodarstva, hkrati pa je potrebno ponovno spodbuditi realno gospodarstvo in sicer v vseh 28 državah članicah. In ECB eh, lahko vzdržuje finančne pogoje, eh, zasebnega in javnega eh, investiranja. Vendar, eh, če bi, če bi jim to uspelo, potem bi eh, bil tudi skupni razvoj boljši. Ko gre za poročilo o ECB-ju, menim, da je tu še nekaj zlasti pomembno. Po mojem mišljenju, in sicer gre za neodvisno delovanje ECB-ja, na drugi strani pa eh, je potrebno zagotoviti ustrezno nadzor, nadzorno funkcijo. Ne sme tudi ne prihajati do nas križja konfliktov. V imenu skupine ALDE, gospa Van Neuvenhuizen za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Uh, Eh, toplo pozdravljam eh, gospoda Dragija, gospoda Dombrovskisija in eh, zahvaljujem se vam tudi za sodelovanje, ki smo ga imeli vse čas priprave tega poročila. In veliko je bilo Eh, pomislekov v zvezi z kvantitativnim sproščanjem, eh, potem kako to vpliva na samo gospodarsko tkivo. Eh, gospod Dragi, rekli ste, da monetarna politika ni dovolj, da so potrebne tudi gospodarske reforme in eh, politike, kot ste eh, sami omenili v svoji tretji točki poročila. Ali se strinjate eh, z menoj, da nasploh eh, se stvari ne razvijajo v pravi smeri in zdi se, kot da je trg dela paraliziran? da ni prišlo do tranzicije od, od stalnih, eh, stalnega dela, stalno eh, zagotovljenega eh, dela in pa skratka delo skozi celo življenje. In za nekatere države je to še posebej težko. Mnogim je težko priti v, eh, oziroma doseči tako situacijo, ko bo možno eh, eh, zagotoviti skladen razvoj na tem področju. Tu so tudi negativni vidiki kvantitativnega rahlanja in vse to vpliva na gospodarstvo na splošno. Potem zmanjševanje cen Res je, da sama inflacija ni tako dramatično eh, nizka, vendar pa je potrebno skušati obdržati to stopnjo. Potrebujemo strukturne reforme in nekatere politike, vendar ne pod eh, pritiskom. In eh, ali se dosega pravo ravnovesje? V imenu skupine GUE, gospod Demaze, za minuti in pol. Uh, gospod uh, predsedujoči, uh, gospod Dragi je za kratek čas uh, pomeril uh, trge z uh, tem, uh, ko je zagotovil, da je pripravljen na vse. Uh, ampak kriza se s tem še zdaleč ni končala. Kot je dejal gospod Dragi, ni dovolj javnih ulagan v podporo denarni politiki. Uh, banke omejujejo eh, posojila zaradi tega, ker ni eh, dovolj ulagan. Kvantitativno lajšanje eh, tako le krpa rane, ni pa sredstev za realno gospodarstvo. Cilj eh, omejitve inflacije na eh, dva odstotka, z tem postaje že smešen. Eh, zato eh, nosi odgovornost tudi Evropska centralna banka. Reševanje bank strani davkoplačevalcev ni bilo reševanje, ampak je šlo za korupcijo strukturne reforme so le še poslabšale eh, situacijo. Eh, kot eh, pravi Hillary Clinton, varčevanje nima smisla. Evropska centralna banka mora kupiti obveznice Evropske investicijske banke ali pa najti kakšen drug način za umiritev situacije, sicer bo evroobmočje razpadlo. Eh, hvala lepa, dragi kolegi. Prosim, da zaključimo z eh, predstavniki v imenu poslanskih skupin, potem pa bomo uporabljali postopek modrega kartona. Gospod Urtason za minuto in pol. Eh, Gospod Dragi, Evropski parlament je pogosto pozdravil različne ukrepe, eh, ki so bili sprejeti v zvezi z, eh, s strani ECB v eh, podporo dejavnostim različnih programov, da bi, da bi zagotovili Eh, razrešitev krize, vendar pa so bili pogosto ti ukrepi prepozni, pa tudi nezadostni. In eh, zdi tudi se, da ti instrumenti nimajo, niso eh, dovolj učinkoviti. Ta nov program, kot se zdi, pa se ne nanaša in njegov cilj pravzaprav ni realno gospodarstvo in da na ta način ustvarjamo spekulativne mehurčke, ne, namesto zato, da bi skušali nekaj narediti v realnem sektorju. In vemo, kakšni so problemi, vemo tudi, da vsi eh, problemi eh, ne spadajo v eh, vašo pristojnost, vendar pa, gospod Dragi, Tu je delo, ki ste ga opravili v preteklosti, eh, potem tudi delo v zvezi z Grčijo. Eh, dejstvo pa je, da so tu različni instrumenti, eh, tudi tisti, ki se nanašajo na indekse in tako dalje, ko pride do odločitev, potem eh, mora eh, parlament eh, pravzaprav želi videti, kaj je narejenega na tem področju. Sedaj pa gospod Valjev imeno EFDD. Gre za političen načrt, ki je bil zasnovan pred leti. 19 držav članice je odreklo eh, svoji suverenosti in eh, je to predalo v roke Evropski centralni banki. Davkoplačevalci več ne nadzirajo svojih lastnih sredstev. Nimajo več možnosti demokratičnega samoodločanja. Živijo pod diktaturo Bruslja. Eh, prvi steber eh, bančne unije eh, je povsem v nasprotju z monetarno politiko, pa tudi z načelom nadzora nad bankami. Evropska centralna banka eh, sprejema politike, ki so neprimerne. Govorimo o varčevalni politiki, o velikih davčnih iluzijah. Gre za strateško posega, poseganje v javna sredstva. Leta 2016 bomo eh, priča velikemu šoku eh, zaradi eh, begunske krize, pa tudi zaradi upočasnitve, nove upočasnitve svetovnega gospodarstva. Politike Evropske unije so oddaljene od evropskih državljanov. Gre za nov udarec evropske birokracije. Potrebujemo eh, demokratičen načrt, eh, potrebujemo eh, strategijo izhoda iz evra. Demokracija, ni tis, demokracija ne pomeni, da se slepo upiramo na evro in evroobmočje, ampak pomeni, da sprejemamo pogumne odločitve, tudi če to pomeni izhod iz evroobmočja. Gospod Anemans, za minuto in pol. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Po sedmih letih eh, evro eh, krize eh, lahko rečemo, da so se dobesedno polastili, ugrabili to poročilo gospoda Marijasa. Gospod Marijas, na nek način je bil obit, bi lahko rekli, so ga obšli v eh, primeru eh, tega poročila. Kaj ti? Rečeno je eh, bilo, da je mogoče ECB presegla svojo pristojnost, vendar pa sedaj smo pri poročilo, poročilu, ki pač še enkrat odraža to euro religijo in govore o tem, da bi bile stvari lahko še slabša. Tu smo pravzaprav pri neke vrste eh, dogmi in eh, eh medtem, ko pa se bo brezposelno še nadaljevala in eh, nadaljevalo se bo to stanje eh, Evrope transferjev kot vemo, eh, pa to ni nekaj, kar lahko ustvarja nova delovna mesta, pa tudi ne ustrezno zaupanje. Gospod eh, Dragi, eh, ste neke vrste človeka, ki tu zavaja. In bolje bi bilo, namesto da prepuščate ta sistem, da eh, eksplodira, Hvala lepa. Eh, Se upravičujem, gospod Annemans. Ampak eh, ni dovoljeno želiti v tej dvorani, še manj želiti naše goste. Gospod Sinandinos, za minuto v imenu nepovezanih poslancev. Hvala lepa. Hvala, eh, gospod eh, predsedujoči. Na no, vse to zelo veliko pove o ECB-ju, pa tudi o vlogi Nemčije in eh, tudi vplivu enajsterice. Zato, da bi podprli, podprli evro, gre za evro, ne pa za države članice, niti ne za ljudi in eh, zato, da eh, se bori za lastno preživetje. In ECB eh, ne skrbi stabilnost, ampak lastno preživetje. Jasno je, da je stabilnost evra način, kako se spodbudi gospodarske interese Nemčije. In edini način, kako lahko premustimo ta problem, je da eh, zagotovimo, eh, da bodo države članice postavile ljudi in zaposlene v ospredje. Hvala. Tako sedaj pa bom uh, dovolil tudi uporabo postopka modrega kartona. Gospod Rozati je naslednji na vrsti za minuto in pol. Eh, hvala. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Monetarna politika ima pravi cilj, po mojem mišljenju, v smislu večje monetarne stabilnosti in postopnega okrevanja. In eh, konvencionalni eh, sistemi oziroma ukrepi so se izkazali nasploh za dokaj uspešne. Eh, in uh, menim, da uh, bi sicer v določenih uh, eh, primerjih lahko bili rezultati boljši. Vendar to ni kritika, gospod uh, Dragi, kajti zavedam se, pod uh, kakšnimi političnimi omejitvami morate uh, delovati. Vendar naj vam povem, da je opozicija dobila zadoščenje v tem, uh, ko Eh, ste dokazali, da imate prav in da eh, vaši nasprotniki niso imeli prav. Ta dokument je po mojem uravnotežen, objektiven, ki je precej boljši glede na eh, prvi osnutek, o katerem smo razpravljali v odboru Ekona, ki je takrat bil dosti bolj enostranski. In uh, Eh, tu se je krivilo ECB tudi za eh, take eh, probleme, za katere ECB ni bila odgovorna. Sicer pa glede Eh, glede tega vprašanja. Eh, torej, eh, želim vas vprašati, kaj trenutno, kako razmišljate o pravni podlagi in torej, o tako dobrih kot slabih vidikih predlaganega ukrepa. Če je ena domanda. Gospod Rozati, vprašanje imamo za vas, ali ga sprejemate? Ja, gospod Vandalen. Ja, dankujem, ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, predsedujoči. Eh, zanimiv je bil vaš poseg v eh, razpravo naslovljen na gospoda Dragija kaj ti eh, rekli smo, da potrebno je zagotoviti cenovno stabilnost, eh, potem eh, ravnati ustrezno, da bi obdržali inflacijsko stopnjo, vendar pa temu ni bilo tako v zadnjih dveh letih. Naredili smo vse, kar je bilo možno, naredil je vse, kar je bilo v njegovi moči v okviru svojih pristojnosti. Res je, da bi lahko do kvantitativnega sproščanja prišlo nekoliko prej, vendar pa so bili bili tu politični pritiski. Vendar pa je konec koncev gospod Dragi sprejel odločitve, ki so omogočile eh, rešitev evrskega območja pred dvemi leti in zato eh, ga je prav gotovo potrebno eh, pohvaliti. Hvala lepa. Gospod Gualtieri, za dve minuti. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, rad bi se zahvalil vsem poslanskim skupinam eh, za njihov prispevek eh, k temu besedilu. Zdaj imamo uravnotežen dokument, eh, ki podaja dobro mnenje o monetarni politiki Evropske centralne banke. Ta dokument poudarja tudi uporabo nekonvencionalnih sredstev v preteklih mesecih. Pozdravljam tudi oceno predsednika Dragija o trenutni makroenomski situaciji. Krepi se notranje gospodarstvo, predvsem zaradi okrepljene potrošnje, hkrati pa eh, smo priča eh, vedno šipkejši eh, mednarodni, vedno moč, šipkejšemu mednarodnemu gospodarstvu, predvsem zaradi upočasnitve rasti v državah v razvoju. Še prav posebej se seveda osredotočamo na evroobmočje, v evroobmočju so eh, pomembne eh, politične odločitve Evropske centralne banke. Evropska centralna banka je izrazila eh, pripravljenost, da spremeni monetarno politiko v skladu z zastavljenimi cilji. Monetarna politika sama po sebi seveda ne more zagotoviti strukturnega napredka, Zaradi tega je potrebno nadaljevati z izvedbo strukturnih reform, ki morajo biti uravnotežene in ki morajo ukrepiti eh, potencijal rasti v našem gospodarstvu. Hkrati pa je potrebno eh, zagotoviti eh, tudi ustrezno politiko nadzora nad proračunom, torej ustrezno proračunsko politiko. Potrebno je uporabiti tudi vse davčne instrumente. Potrebno je zagotoviti trajnosten razvoj in spoštovati vsa načela pakta stabilnosti in rasti. Potrebno je nadaljevati tudi z eh, delom eh, pri zaokrožitvi gospodarske unije. Pri tem se je potrebno eh, opreti na poročilo petih predsednikov. Eh, in eh, na eh, že načrtovan instrument jamstva za vloge. Hvala lepa, gospod Gualtieri. Gospod Lunes, za minuto. Hvala lepa. Seveda ste neodvisni, vendar pa ste tudi odgovorni za eh, politiko in ob koncu lanskega leta eh, so vam zastavili vprašanje in, eh, odgovoril, eh, eh in odgov, odgovor je bil 1,5 milijarde. Eh, če pogledamo eh, z vidika inflacije, pa tudi stopnje rasti, eh, potem ugotovimo, da ta podlaga ni zadostna za nadaljevanje, da eh, so tu meje in uh, to je politika, ki je pravi napad na pokojnine ljudi, na prihranke ljudi in to bi bilo potrebno uh, tudi izpostaviti. Govorili ste o razlogih za gospodarsko uh, krizo in o tem, da uh, rekli ste, da uh, je uh, bila uh, monetarna. Uh, uh, politika tista, ki je bila zelo pomembna. Mislim, da bi bilo potrebno temu nameniti vso potrebno pod Eh, pozornost. Gospod Čambo. Eh, Hvala lepa. Gospod Dragi, gospod komisar, čestitam vam, imam pa tudi komentar tehnične narave. Eh, ko gre za posebne pravice, naprimer, uh, črpanja. Vendar kot eh, politični eh, bankir na nek način potem menimo, da tak program ne more reševati vprašanj konkurenčnosti in tako dalje. Strinjamo se z vami, da so potrebne tudi strukturne reforme. In prav tako pozdravljamo vaše prve ukrepe z vidika jamstvenih schem v Evropi. Vendar pa se vse to zaenkrat dogaja še zelo počasi. Ko pa gre za Evropsko uh, banko uh, leta. Eh, ta 2014 eh, so se pojavili prvi ukrepi, vendar bi morda lahko razmislili, kako bi lahko izboljšali in prišli do boljših projektov. Gospod Papadimulis. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Gospod, eh, dragi gospod Dombrovski, ni dovolj, da imamo zgolj denarno politiko, potrebujemo tudi drugačno gospodarsko politiko. In eh, zaradi tega mislim, da bi moral svoje mnenje podati tudi gospod Dombrovski, če je že tukaj. Potrebno se je odreči varčevalni politiki in pričeti z politiko rasti, še prav posebej v tistih državah, ki nimajo presežka. Gospod Dombrovskis, eh, zakaj pa traja tako uh, dolgo, uh, da vzpostavimo tretji stebr bančne unije, nam, namreč evropski sistem zajamčenih ulog? Kako dolgo bo gospod Šojble ustrajal pri svojem vetu? In gospod Dragi, ali nameravate okrepiti programe kvantitativnega lajšanja? Ali pa tega ne želite, eh, še prav posebej, eh, če je veliko nasprotovanje znotraj Evropske centralne banke, recimo strani gospoda Weitmana. Zanima me, kdaj bo moja država končno vključena v ta program kvantitativnega lajšanja. Sprejemati moramo eh, posojila, za katera plačujemo veliko više obresti kot druge države članice. Če želimo stabilizirati grško gospodarstvo, takšne ukrepe potrebujemo. Eh, vprašanje imamo za vas strani gospoda Schaffhauserja. Ali ga sprejemate, gospod Schaffhauser? Ja, spoštovani kolegi. Zakaj grška vlada ne zahteva od Evropske centralne banke, dodatna sredstva za vlaganja v eh, energetsko gospodarstvo ali pa v obnovljive vire energije v Grčiji. Kajti na ta način eh, ne bi šlo za umetna sredstva, ampak bi šlo za eh, konkretna vlaganja v grško gospodarstvo. Zakaj se kvantitativno lajšanje osredotoča zgolj na banke? Najlepša hvala. Gospod Papadimulis, prosim, da odgovorite. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Ja. Ukinitev evroobmočja in vrnitev k eh, nacionalnim eh, valutam, to je načrt Marie Le Pen, ne pa načrt Ciprasove vlade. To, oziroma izstop Grče iz evroobmočja, to je želel gospod Šojble, ampak mislim, da se je sedaj situacija stabilizirala. Eh, mislim, da bomo v drugi polovici leta imeli pozitivno rast. Torej, kar sedaj potrebujemo, ni razpad eh, evroobmočja, potrebujemo drugačno Evropo, socialno Evropo. Eh, najlepša hvala, gospod Flynn, za minuto. Hvala lepa, gospod Dragi, pravite, da vaši ukrepi delujejo, ampak katastrofalna situacija v evroobmočju ni več v središču pozornosti medijev zaradi eh, grožen za šengensko območje. Eh, Schengen trenutno skrbi za bolj pretresljive podobe eh, v medijih, ampak tudi evroobmočje in kriza v evroobmočju Eh, ima hude posledice, recimo visoko brezposelnost med mladimi. Na ta način eh, uničujemo eh, človeški kapital. Ja, potrebne so reforme, da bi okrepili produktivnost južnega dela Evrope, ampak če tudi bodo strukturne reforme izvedene, se neravnotežjem ne bomo mogli izogniti. Vsaka država potrebuje svojo lastno valuto, tako da bo lahko nadzirala obrestne mere in pa menjalne tečaje. Tako kot vsaka država potrebuje nadzor nad lastnimi mejami. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Mono, za minuto in pol. Beseda je vaša. Hvala lepa, eh, gospod predsedojoči, predsednik Evropske centralne banke, dragi eh, kolegi. Eh, na gospoda Marijasa je eh, imela v velik vpliv eh, največja poslanska stranka v tem parlamentu in to je negativno vplivalo na to poročilo. Danes še nismo spregovorili o nafti, o ceni nafte, ki je v središču pozornosti gospodarskega sveta že leto in pol. To ima posledice tudi na finančno politiko Evropske unije. Veliko tveganje deflacije obstaja, pravi Evropska centralna banka. Znižanje cen nafte za 50 odstotkov ni posledica ponudbe in povpraševanja, ampak eh, posledica špekulacij eh, na trgu izvedenih eh, finančnih instrumentov. V, teh, eh, v tej situaciji lahko napovemo, da bo prišlo do eh, velikega znižanja eh, cene nafte in sicer zaradi špekulacij. To bo neposredno vplivalo na denarno politiko Evropske centralne banke in tudi na cilj omejitve inflacije na 2 odstotka. To bo vplivalo tudi na sposobnost zagotavljanja solventnosti francosko predsedstvo uh, v G20 želi le okrepiti uh, kapitalizem. Kmalo bomo prišli do mrtve točke. Kako nameravate zaščititi Evropsko centralno banko pred špekulacijami, pred špekulacijami predvsem na področju uh, gibanja cen nafte? Hvala lepa. Gospod Stolojan, za minuto in pol. Pes, domnule predsednite, am convingerea că... Hvala lepa, gospod predsedujoči prepričan sem, da brez odločnih ukrepov Evropske centralne banke gospodarstvo evroobmoče še dolgo ne bo našlo poti iz eh, krize, iz eh, stagnacije, iz deflacije. trenutno vodimo politiko po ceni valute. E, opiramo se na varčevalno politiko in pa na e, dolgoročna uloganja, ulaganja. E, pokojninska reforma, reforma zavarovalniškega sveta, Ti dve reformi sta ključnega pomena in uh, tudi o tem bi morala spregovoriti Evropska centralna banka. Kako dolgo še nameravate nadaljevati z uh, trenutno politiko Evropske centralne banke? Kako dolgo mislite, da boste lahko tako nadaljevali? Gospa Ferreira, za dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Gospod komisar Dombrovskis, predsednik Mario Dragi, najlepša hvala. Gospod Dragi za uh, odgovore, ki ste jih poslali na vprašanja, ki sem vam jih zastavila v pisni obliki. Čakam še na odgovore drugih eh, predsednikov. V eh, vašem odgovoru ste potrdili, kako zelo pomembno je, da vzpostavimo evropski sistem stabilnosti, zato da bomo zagotovili dokapitalizacijo evropskih bank. Eh, tukaj eh, govorim eh, tudi o jamstvih za uloge. Upam, da se bo komisija držala svojih obljub. Potrebujemo enotni bančni nadzor in enotni sklad za reševanje. Vsi eh, ti elementi bančne unije trenutno še zmeraj ne delujejo recimo enotni odbor za reševanje. Izvajanje posledice direktive o reševanju in sanaciji bank so se izkazale eh, za nesorazmerne eh, v primerjavi z gospodarsko situacijo. Potrebno je poskrbeti za stabilizacijo gospodarstva v Evropski uniji. Trenutno eh, so vlagatelji zdržani zaradi možnosti visokih izgub in eh, prihaja do velike napetosti na trgih. Torej, ravno do nasprotnega cilja, eh, kot ste si ga zastavili. Zdi se, da je situacija še bolj zapletena kot vekoli v preteklosti. Situacija je odvisna od odziva v državah članicah. zanima me, kdo uh, upravlja z sistemskimi tveganji. Evropska centralna banka, uh, kaj pa uh, kapitalska unija? Prehajam k zaključku, gospod predsedojoči. Ali imate kakršnokoli globalno vizijo bančnega sistema? Bančnega sistema, uh, ki eh, bi vzpostavil konkurenco na trgu? To so vprašanja, na katera bo potrebno odgovoriti, kajti eh, slab začetek kapitalske unije bo negativen za celotno Evropsko unijo. Gospa von Storch, za minuto izvolite. Ja, danes govorimo o Evropski centralni banki in pogovarjamo se z predstavnikom Evropske centralne banke, gospodom Dragijem. Dobr dan. Dobar dan že leta vodite politiko eh, nacionalnih interesov, rešujete države, ki so preveč zadolžene, rešujete banke, eh, ki so tik pred stešajem, to je davčna politika in ne denarna politika in zato pravzaprav nimate mandata. 25. julija 2012 ste dejali, da boste storili vse, kar je potrebno, whatever it takes, eh, da bi ohranili evro. Gospod dragi, to ni vaša naloga. Vaša naloga je da eh, poskrbite za stabilen evro, ne pa da zagotovite število članic evroobmočja. Sedaj ste dejali, eh, da se ne boste udali. Eh, za vašo eh, politiko pa so potrebna sredstva in nekdo bo moral to vašo politiko plačati. In eh, to bodo eh, varčevalci, to bodo tisti, ki so sklenili življensko zavarovanje. Vaša politika ne rešuje problemov in eh, škoduje eh, našim državljanom. To je nepravično in nesocialno. Torej, prenehajte s tem. S tem boste naredili uslugo celotni Evropi. Gospod Flanagan, za minuto. Gospod Dragi, pred kratkim objavljeno poročilo uh, o uh, bančni situaciji na Irskem govori o krivdi Evropske centralne banke. 9 milijard bi lahko eh, privarčevali eh, z drugačno politiko Evropske centralne banke. Mm, dobro, zato je bil kriv eh, vaš predhodnik, gospod Triši. Ampak sedaj se Irski dogaja še hujša krivica. Eh, gre za 31 milijonov obveznic, eh, ki so bile eh, namenjene za rešitev dveh nesolventnih irskih bank. Poleg tega pa seveda tudi z namenom rešitve evra. Ti dve banki sta kasneje šli v stečaj, sedaj pa Evropska centralna banka zahteva, da ta sredstva vzamemo iz prometa. Prosim, eh, gospod Dragi, odgovorite na moje vprašanje. Ali eh, boste, prosim, prenehali z temi neumnostmi? Ne dovolite, da bo to vaša dediščina na Irskem, vaša eh, dediščina našim otrokom. Prosim, prenehajte z to norostjo. Prosim, odgovorite na to vprašanje. Najlepša hvala. Gospa Kapel. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, gospod eh, podpredsednik Dobrovskis, gospod eh, Dragi. Slabša gospodarska rast pretresi na kitajskem in gibanja cen naftnih derivatov pretresajo gospodarsko situacijo v svetu in tudi v Evropski uniji. Poleg tega so tukaj posledice ukrepov eh, kvantitativnega eh, lajšanja. Ne vem, ali je to eh, vodilo v ponovn zagon gospodarstva. Stopnja inflacije je nizka in poleg tega tudi ni prišlo do okrepitve posojil za majhna in srednje velika podjetja pravzaprav se je ta stopnja celo eh, znižala. 60 milijard eh, evrov eh, namenjate za gospodarstvo. Do konca leta 2017 naj bi potekal ta program, ampak z temi množičnimi nakupi banke postajajo največji upniki držav. Zatem nastaja pritisk na Evropsko centralno banko Eh, ki bi morala ostrani, ohraniti nizke obrestne mere. Hkrati pa narača tudi pritisk eh, na države, ki morajo izvesti strukturne reforme, kajti brez strukturnih reform ne bo rasti in zaposlovanja v eh, Evropi. Gospa Kapel, vprašanje imamo za vas. Gospoda, gospod Arnold bi vam rad zastavil vprašanje, ga sprejemate? Eh, hvala lepa. Ne gre za vprašanje uspeha ali neuspeha. Lahko si ogledamo, kako se razvijajo gospodarstva v evroobmočju in kako se eh, razvijajo gospodarstva izven evroobmočja. Ampak ali se strinjate z mano, da je evro neuspešen projekt, ne pa uspešen gospodarski projekt? Ali se strinjate, da je potrebno spoštovati demokratične pravice vseh tistih držav, ki se ne želijo? pridružiti evroobmočju ali pa tistih, ki želijo iz evroobmočja izstopiti. Načeloma sem mnenja, da je potrebno spoštovati demokratične pravice vseh držav članic, še prav posebej pa vseh držav. Mislim, da bi bilo smiselno vzpostaviti enotnost, eh, kajti to je ključnega pomena tudi za enotno valuto, ker te enotnosti trenutno ni, eh, obstaja tudi vprašanje, ali lahko ta skupna, valata, eh, skupna valuta preživi. Gospa Pavnova. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Rada bi se vrnila k temi, ki sem jo spostavila že, ko smo razpravljali o prejšnji reformi oziroma o prejšnjem poročilu Evropske centralne banke. Gre za posojila Eh, podjetjem. Eh, Nažalost, eh, posojil še zmeraj ni dovolj. Podjetja so še zmeraj odvisna od bančnih posojil. Pozdravljam ukrepe Evropske centralne banke. Gre za različne ukrepe, negativne obrestne mere in za dolgoročne ukrepe refinanciranja. V letošnjem poročilu lahko vidimo, da so bile usporedne pobude učinkovite, še prav posebej, ko je šlo za eh, znižanje eh, tveganja finančne stabilnosti in eh, ko je šlo za financiranje bank. Kljub temu pa nismo dosegli cilja zagotavljanja rasti 400 milijard evrov je bilo uh, namenjenih eh, bančnemu sistemu, ampak eh, kljub temu je prišlo do uh, izjemno nizke rasti. Kot kaže letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014, ostajajo možnosti posojil še zmeraj izjemno omejene, še prav posebej v državah evroobmočja. Evropska komisija mora sprejeti odločnejše ukrepe eh, za zagotavljanje posojil eh, podjetjem, še prav posebej majhnim in srednje velikim podjetjem. Gospa Beres, eh, hvala lepa, gospod predsedojoči. Predsednik Evropske centralne banke, zelo dobro veste, da Evropski parlament skrbno spremlja vaše prispevke, ko govorite v imenu Trojke ali pa v imenu Evropske centralne banke. Zastavila bi vam vprašanje v zvezi z vlogo Evropske centralne banke pri sprejetju memoranduma eh, za Grčijo. Eh, še zmeraj niste osvetlili te teme, pa bi bila potrebna pojasnila. Poročevalec eh, pravi, da kakovost denarne politike, kakovost monetarne politike Evropske centralne banke pogosto ne zadostuje, potrebujemo namreč ulaganja ulaganja v eh, evroobmočje. Situacija eh, namreč ni stabilna in potrebno je eh, zaokrožiti bančno unijo. Tukaj ne govorim le o stebrih, ki še niso bili vzpostavljeni, ne govorim le o uniji kapitalskih trgov, Eh, ampak eh, govorim eh, o Evropski monetarni uniji in o proračunski politiki. Ste eden izmed petih predsednikov, ki so pripravili poročilo, ki govori tudi o tej temi o gospodarski situaciji v evroobmočju, o težavni situaciji, v kateri so se znašle določene države članice. Ali menite, da Mm, ne bi bilo treba pospešiti vse te projekte, eh, ne pa da čakamo na eh, leto 2017, ko eh, naj bi vsi instrumenti pričeli delovati. Ali ne menite, da bo to prepozno? In še eno vprašanje, gospod predsednik, to vprašanje ni izpostavljeno v letnem poročilu gospoda Marijasa in sicer gre eh, za uporabo eh, bankovcev v vrednosti eh, 500 evrov. Eh, vemo, da je to pomembna tema, še prav posebej, ko gre za eh, financiranje terorizma. Eh, mislim, da je tudi to tema, kjer bi morala mnenje podati tudi vaša inštitucija. Najlepša hvala. Gospod Kužmjuk. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predsednik Dragi, gospod komisar rad bi vas opozoril na nekatere izjave iz leta 2012. Takrat ste, gospod Dragi, dejali, storili bomo vse, kar je potrebno, da zaščitimo evro. In od tlej je Evropska centralna banka eh, vodila politiko izjemno nizkih obrestnih mer, eh, negativnih obrestnih mer. Ehm, od marca 2015 vemo, da eh, je bilo zagotovljenih 60 milijard evrov na sekundarnem trgu. Eh, če si ogledamo cene v najbolj zadolženih eh, državah Evropske unije, potem lahko vidimo, da gre tukaj pravzaprav za zelo nizek znesek. Izogniti se moramo špekulacijam in vzpostaviti gospodarsko rast. Vemo, da ni dovolj javnih in tudi ne zasebnih vlaganj tudi Junkerjev načrt eh, tukaj eh, ne bo eh, poskrbel za korenite spremembe. Če si ogledamo situacijo v državah, ki uporabljajo lasno valuto, potem lahko vidimo, da je gospodarska rast tam višja in brezposelnost nižja kot pa v državah, ki uporabljajo evro. Hvala lepa. Gospod Mann, hvala lepa, gospod predsedujoči. Kljub problematični mednarodni situaciji so napovedi za rast v eh, evroobmočju eh, dobre 1,7 odstotka. Kljub temu je eh, zadolženost držav še zmeraj izjemno visoka in tudi brezposelnost bo potrebno znižati. Zato je potrebno poskrbeti za zagon realnega gospodarstva, še prav posebej majhnih in srednje velikih podjetij. Pri tem pa eh, ne smete pozabiti na tveganja, ki jih eh, prinaša nizka obrestna politika. Tukaj govorimo o pokojninah in pa o eh, zavarovanjih. Vaše ukrepe lahko različno ocenjujemo. Žalitve, ki prihajajo iz desnice, so povsem nesprejemljive. Zaradi zadolžitve ste uporabili veliko nekonvencionalnih metod za ukrepitev denarne politike. Lahko se prepiramo o načinu e, oziroma o načinih za dosego cilja, ampak za ciljem se vsi strinjamo. Sedaj eh, smo priča eh, novi ureditvi nadzora eh, in eh, Evropska centralna banka eh, nadzira 122 bank v evroobmočju. Eh, če eh, želimo rešiti še druge probleme, bo potrebno zagotoviti večjo preglednost. Vaš eh, dialog z eh, nami v odboru Ekon je dober, ampak eh, žal eh, situacijo eh, izjemno dobro poznajo finančni izvedenci, ne pa tudi gospodarski izvedenci, še manj pa širša javnost. Hvala lepa, gospod Mann, gospod Vandalen. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Po mojem mnenju je to uh, zadnje letno poročilo gospoda Dragija. Eh, namreč eh, gospod Dragi ni dosegal eh, cilja, glavnega cilja Evropske centralne banke in sicer omejitev inflacije na dva odstotka. Inflacija že nekaj časa znaša nič odstotka, deflacija nam grozi, cena nafte upada, Eh, povpraševanje upada, torej deflacija je tako rekoč pred vrati, ampak eh, Evropska centralna banka še naprej kupuje obveznice. Ampak s tem ne boste dosegli ničesar, kajti zadolženost še naprej narašča in eh, reforme niso bile izvedene. Torej prenehajte z temi ukrepi, izgubili ste vso verodostojnost, odstopite Eh, kajti čas je, da Marija več ne bo. Gospod Murešan, hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod eh, Dragi, uporabili eh, ste številne instrumente za zagotovitev finančne stabilnosti v izjemni finančni situaciji v zadnjem času. Eh, evroobmočje ostaja privlačno in eh, nove države so se priključile evroobmočju v preteklih eh, dveh letih. Kar potrebujemo pa so strukturne reforme na nacionalni ravni. Devalvacija naše valute ne more ostati edino orodje za zagotovitev privlačnosti naših izdelkov na mednarodnem trgu. Čas je, da eh, države članice izvedejo reforme. Države članice ne morejo sedeti križem rok, tudi ne v dobri gospodarski situaciji. Tiste države, ki niso stabilizirale bančnega sistema, ki eh, niso stabilizirale javnih financ, eh, bodo zašle v novo krizo. In Evropska centralna banka jim ne bo mogla pomagati. Poleg tega se upočasnjuje gospodarska rast na kitajskem eh, in eh, tega na globalni ravni nismo pričakovali. Evropska centralna banka mora zagotoviti več informacij tudi o tem, kako bo prekinila z izvajem eh, programa kvantitativnega sproščanja in sicer ne, da bi pri tem ogrozila obrestne mere in gospodarsko situacijo. Eh, res je, obstajajo eh, bolj nujni problemi v tem trenutku, eh, govorim seveda o begunski krizi, ampak sposobni moramo biti spopadati se z dvema velikima izzivoma in ker smo sedaj v času begunske krize, to ne sme biti izgovor, da se ne ukvarjamo z krepitvijo evromoča. Najlepša hvala. Hvala lepa. Dva modra kartona. sta sicer bila dvignjena, ampak prešli bomo kar k eh, prosti razpravi. Osem vas je javilo k besedi, rad bi dal besedo vsem in zato vas prosim, da se vsi držite ene minute. Rad bi zagotovil, da uh, vsi dobite besedo, ampak če ne bo časa za govor, uh, potem uh, ta prosta razprava ne bo potekala tako, kot uh, vsi pričakujemo. Sedaj pa dobi besedo osem poslancev, ki uh, želijo besedo v prosti razpravi. Izvolite za minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Ukrepe, ki jih, eh, ukrepe, ki jih eh, sprejemate, gospod Dragi, so dobri. In cenimo tudi podporo podjetnikom in raziskovalcem. Seveda pa so potrebni tudi ukrepi na področju davčne politike. Potrebno je vlagati v razvoj, v inovacije, kajti v nasprotnem primeru do gospodarskega čudeža ne bo prišlo. Eh, če bom gospodarska rast znašala odstotek ali dva odstotka, bomo eh, zaostajali eh, za mednarodnim razvojem. Evropska solidarnost in enotni trg Eh, sta še kako pomembna. Potrebujemo enake pogoje za posojila, hkrati pa eh, potrebujemo financiranje za podjetnike v vseh državah članicah. Biti moramo eh, seveda previdni, hkrati pa moramo biti tudi ambiciozni pri vzpostavitvi unije kapitalskih trgov. Hkrati pa moramo biti tudi inovativni pri financiranju podjetij. Eh, evropska centralna banka seveda igra zelo pomembno vlogo pri okrevanju svetovnega in evropskega gospodarstva. na voljo ima mehanizme ki spodbujajo rast. težko je izbrati pravo kombinacijo instrumentov vendar je v preteklosti ecb že dokazala da to zmore in zna pomagati gospodarstvu pa vendar ti vsi ukrepi zaenkrat niso bili dovolj učinkoviti denar ni prišel do gospodarstva ni tako kot smo pričakovali. vendar ne glede na kritičnost do ecb ja moramo priznati tudi to da samo ukrepi ecb ja ne bodo dovolj da bi spodbudili gospodarsko rast. potrebne so reforme kot so že nekateri moji kolegi opozarjali in seveda posamezne države članice niso bile enako uspešne pri izvajanju teh reform. pred nami je morda še ena gospodarska finančna in socialna kriza in ecb ima pri tem s svojimi ukrepi kako bo ravnala veliko odgovornost da to prepreči. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zagotovitev rasti eh, je odvisna od strukturnih reform, od monetarne politike in od gospodarske politike. Eh, leta 2014 sem eh, zahteval odgovor, odgovor Evropske centralne banke glede ukrepov, ki jih je ta sprejela v preteklih letih. Evropski državljani Eh, se srečuje z velikimi težavami zaradi tega, ker države članice niso izvedle strukturnih reform. Evropska centralna banka je odločno uh, branila evro, ampak eh, dejavnosti Evropske centralne banke same po sebi ne zadostujejo. Potrebno je poskrbeti za zmanjšanje makroekonomskih neravnovesij in zagotoviti prožnost pakta stabilnosti in rasti. Uh, Eh, namreč eh, gospodarstvo evroobmočja eh, stoji na izjemno majavih nogah. Zahvaljujem se predsedniku Dragijo za vsa njegova prizadevanja pri eh, zagotavljanju verodostojnosti evroobmočja, kljub temu, da te dejavnosti same po sebi ne zadostujejo. Hvala lepa, gospod Luke. Gospod eh, predsedujoči, gospod in gospodje, Evropska unija se sooča s dvema velikima krizama, z krizo evromoča in begunsko krizo. In obe krizi sta si grozljivo podobni. Medtem ko gospa Merkel v begunski krizi sprijema begunce v doslej nevidenem obsegu, je Evropska centralna banka pod pritiskom in izdaja ogromno denarja. Ampak s tem samo kupujemo čas, ne rešujemo strukture teh problemov. Razlog so strukturni razlogi, revščina zunaj Evropske unije in konflikti zunaj Evropske unije, česar nismo rešili. Ampak evrobmoče te zadeve lahko reši, lahko rešimo gospodarske probleme znotraj evromočja. Grčija je bolna, bolni mož ob Bosporu. In to bomo morali rešiti, zato da si bo evromoč resnično opomoglo. Hvala lepa, gospod Vegas. Evropska centralna banka predstavlja največji center moči v Evropski uniji danes. Evropska centralna banka je prevzela eh, funkcije, ki jasno presegajo to, kar je predvideno v statutu. Evropska centralna banka eh, izvaja tudi nadzor nad bankami in je centralna banka s tem je v konfliktu. Vpliva tudi na gospodarsko upravljanje to meji že na izsiljevanje, se se vmešava v nacionalno gospodarsko politiko, od držav zahteva vse za financiranje bank v finančnem sektorju, pa ni treba plačati. Zanima me, kakšna je protiusluga. Kako Evropska centralna banka zagotovi, da denar resnično doseže tiste, ki ga potrebujejo? To je v bistvu prava promiskuiteta. Kakšna je naloga Evropske centralne banke, da se zauzema za močan EU ekonomski okvir ali da rešuje banke? Hvala lepa, gospod Eriksson. Eh, eh, Hvala lepa. Povedati moram da zelo spoštujem gospoda Dragija in Evropsko centralno banko, ki poskuša Evropo ponovno postaviti na noge, kar je izjemno težavna naloga. Je pa zanimivo pogledati tudi inflacijo. Kaj lahko dejansko v prihodnosti storimo na tem področju? Kakšne možnosti imamo na voljo? Lahko bi mogoče še okrepili prizadevanja, ki jih uvaja Evropska centralna banka s svojimi okrepi. Dobro bi bilo poskrbeti za bolj učinkovito porabo sredstev ter za to, da se bodo zadeve spremljali tudi na socialnem področju. Tukaj nas še marsikaj čaka. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Dva načina sta, kako nekaj narediti. Lahko naredimo odlo tako, da odločamo na osnovi dejstev in kaj je dobro za državljanje. Drugo pa, da si postavimo zaključke in potem branimo vse, kar je potrebno, da jih je dosežemo. Poskušate narediti vse, da zaščitite evro. Vemo, da to počnete. Če vzememo. En, če vzamem en primer od tolikih, eh, ko smo šli nazaj na 1,7 odstotko uh, rasti za 2017, uh, eh, Svetovna banka pa za Združeno kraljestvo predvideva 2,6 odstotno rast. Eh, potem imamo razdelitev na osnovi spola, kar je čisti patronat nekaj je narobe z evroobmočjem, ampak in eh, Britanci se lahko tukaj vzdržimo, zaradi tega, ker nismo v evroobmočju in eh, ni treba drugim praviti, kaj ne naredijo in kaj ne. Hvala lepa, gospod Schaffhauser. Oui, 2012, Eh, gospod eh, predsedujoči, leta 2012 eh, z, z generalnim sekretarjem Elizeja, potem z gospodjem Montijem in ostalimi, zato da bi prišlo do kvantitativnega sproščanja. In v tem primeru je šlo za strukturno deficitarne države, zato da bi lahko začeli uvajati, naprimer, resnično resnično zanesljive infrastrukturne eh, projekte in podobno. Vendar do tega projekta eh, ni prišlo. A zakaj ne sprožite pravega eh, kvantitativnega rahlanja v smislu realnega gospodarstva? Lepa. Zdaj pa predajam besedo gospodu komisarju Dombrovskisu. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Najprej najlepša hvala za to razpravo. Evropski parlament eh, ima pomembno vlogo v razpravi o evropskih gospodarskih politikah in zelo lepo je bilo prisluhniti tako informirani in poglobljeni razpravi. Evropska komisija je v dialogu z Evropsko centralno banko, kar je tudi pomemben del transparentnosti in odgovornosti dela Evropske centralne banke. Evropska centralna banka deluje v obdobju zelo nizke inflacije in bo še vedno igrala ključno vlogo v naslednjem obdobju evroobmočju. Zdaj morajo javni organi na vseh ravneh prevzeti odgovornosti na svojem področju. Vpliv krize ni samo ciklične narave, ima tudi močno strukturno komponento in potencijalno vpliva na gospodarsko razvoj Evropske unije. Strukturne, fiskalne in gospodarska politika vse igrajo pomembno vlogo pri reševanju situacije. Letos se je komisija dala jasno prioriteto pobudam, inicijativam, ki lahko neposredno vplivajo na ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko rast. Želimo si spodbujati eh, gospodarstvo in tudi investicije. Želimo poglobiti notranji trg in okrepiti industrijske vire v Evropski uniji. Predvsem pa želimo bolj poglobljeno in pošteno Evropsko eh, unijo in euroobmoče. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa predajem besedo gospodu Dragiju. Hvala lepa, hvala lepa zelo sem hvaležen za to razpravo. In poskušal bom uh, odgovoriti na skoraj vsa vprašanja, čeprav se moramo opravičiti, na vse ne bom odgovoril zaradi časovnih omejitev. Imeli smo nekatera vprašanja, ki so bila čisto politične narave, zato so zato najbolj poklicane nacionalne vlade in morda celo Evropski parlament, eh, da odgovori. Naj se osredotočim na glavne točke. Iz mnogih vprašanj, ki so bila postavljena, ugotavljam, da mnogi dvomite v učinke naše, naših ukrepov monetarne politike. Naj vam poskušam razložiti, zakaj sem večkrat ponovil, da naši ukrepi dejansko delujejo. Vsi kvantitativni indikatorji kažejo napredek na področju financiranja. Za ilustracijo. Za 80 eh, točk so padle kreditne obresti od začetka 2013. Eh, Tukaj gre za poročilo za leto 2014. Mače, kaj pa se je zgodilo kasneje? Ne? Vam torej podam eh, najnovejšo sliko, kar zadeva poročilo delovanja. 80 osnovnih točk so padle obresti na kredite 140, za 140 točk v državah, kjer, ki so bile najbolj prizadete za krizo. Drugič. Te izboljšane okoliščine so pripeljale do večjega kreditiranja, investiranja, eh, kar spodbuje gospodarsko rast in inflacijo in krepi odpornost evroobmočja ob negativnih eh, trendih v svetu. Naj vam ilustriram, maja 2015, pred eh, sprejemom eh, kvantitativnega sproščanja, eh, je bilo kreditiranje podjetij letno 2,5 odstotka. Od julija 2015 so se te pogodbe končale in plače so začele rasti zato smo uspeli spodbujati evropsko gospodarstvo in omogočili okrevanje. Ogotavljamo, da če ne bi sprejeli ukrepov, ki smo jih, bi, bila, bi bilo evroobmočje lansko leto v deflaciji in cene bi še bistveno hitreje padale. Za primer, naše osebe je izračunalo, da bi brez naših kreditnih ukrepov in eh, kvantitativnega sproščanja raznašala en odstotek manj v letih 2016-2017 kot eh, so prognoze za sedaj. V letu 2015 pa bi bila rast negativna, bistveno niže vrednosti, torej kot jih eh, prognosticiramo sedaj. Namreč do 20 omenjal mala in srednja podjetja, kako to vpliva na mala in srednja podjetja. Lahko povem to, kar sem povedal tis, na tiskovni konferenci. Naši ukrepi so bistveno vplivali na gospodarstvo, celo spektakularno. Kreditni svežen v junija 2014 je še posebej bil namenjen malim in srednjim podjetjem kaj te stopnje kreditiranja za mala posojila so se eh, manj znižala kot za velike kredite. Imamo pre, preglede, preglede, kako posojajo banke, kjer sprašujemo banke, katere faktorje upoštevate eh, pri dodelitvi kredita ali odobritvi kredita. Odgovor je večinoma da zdaj ni nekih eh, omejitvenih eh, faktorjev. Potem pa imamo tukaj še študijo komisije, če jo tako imenujem, ki pravi, da je zadnji pregled dostopa malih in srednjih podjetij do kreditov je pokazal, da banke raje posojajo in so tudi obresti niže šestih mesecih eh, od. Eh, marca do septembra. Ugotavljamo pa, da kreditne obresti še vedno stajajo više pri ni, nižjih vsotah posojila kot pri večjih vsotah posojila. In to seveda v določenih je država, kar seveda pomeni večje tveganje za malih in srednjih podjetij. To je jasno. Na vsak način pa si prizadevamo to situacijo izboljšati. Ali smo dovolj izboljšali? Ne, nikakor. Narediti moramo več in poskrbeti za to, da se bo do pogoji kreditiranja še izboljšali. Kar zadeva samo denarno politiko, sem že v uvodu povedal, da glede na tveganje za stabilnost cen, smo pripravljeni, upravljalski svet je pripravljen ponovno preveriti, in spremeniti naše prognoze, kar bomo storili v začetku marca, če bomo prijeli ustrezne informacije. Več vprašanj in izjav se je nanašalo na potencijalna tveganja, ki so povezana z nizkimi obrestnimi merami in nekonvencionalnimi ukrepi. Ti pomisleki se povezuje predvsem z tem, da bodo niže obresti slabo vplivale na varčevalce in da bi naša politika preplašila vlagatelje z vidika finančne stabilnosti. Predvsem naj bi to prizadelo zvarovalnice, pokojninske sklade in varčevalce nasploh. O teh pomislekih smo se večkrat pogovarjali, ampak naj vseeno podarim naslednje. Kar zadeva varčevalce. Res je, da nominalne obrestne mere v Evropski uniji zgodovinsko gledano niso najbolj visoke v tem trenutku. Trenutno se te nizke obrestne mere pojavljajo zaradi gospodarskih in strukturnih okoliščin. Koliko časa bo to trajalo? Toliko časa, dokler se ne bo gospodarski položaj izboljšal. Nizka nagrada za varčevanje je pravzaprav razlog, zakaj gospodarstvo dela pod svojo ravnjo potencijala in zakaj so se nagrmadili tudi vsi ti zaostanki. Kaj, če bi se oddaljili od trenutne monetarne politike, kaj bi se zgodilo? Nisi težko predstavljati, kaj bi se zgodilo. Še dodatno bi se zmanjšala gospodarska dinamika, s tem pa bi prispevali k temu, da se podaljša obdobje nizkih obrestnih mer preko dodatnega obdobja recesije. Vedeti pa moramo tudi to, da depoziti niso edini način, kako, lagate, kako vrčevalci nalagajo svoja sredstva. Če si celovito pogledamo finančne prihodke gospodinstv, lahko gotovimo, da tudi drugi finančna sredstva odtehtajo nizke obrestne mere. Bundesbank je objavila študijo, ki kaže, da je realni prihodek nemškega gospodinstva od leta 2008 bil nekje 1,5 odstoten. To je zagotovo niže kot pred krizo, ko je bilo povprečje više, ampak v 90-ih letih smo bili priča takšnim okoliščinam večkrat. Tako da ne moremo reči, da na nek način razlaščamo vrčevalce, kot so nekateri rekli. Ne sicer danes v razpravi, ampak ob drugih prilikah. Potem pa še more bitne posledice za vrčevalce, da naj bi to umestili v širši kontekst. Prihranke lahko pridobite samo na podlagi ustreznih plač ampak dejstvo je, da je popraševanje še vedno precej nizko. Zato skupna monetarna politika podpira vse zmogljivosti, ki jih imamo, zato da vrčujemo. Tudi glede finančne stabilnosti ste izrazili pomisleke, kako bi naša monetarna politika lahko vplivala na finančno stabilnost. Stabilnost cen je predpogoj je osnova za finančno stabilnost. Osredotočeni moramo biti predvsem na to, da zagotovimo stabilnost cen. Istočasno pa se zavedamo, da ukrepi monetarne politike lahko negativno vplivajo tudi na finančni sistem. Naprimer, če nizek donos privede do pretiranega tveganja. Če želimo ustrezno obravnavati to vprašanje, potrebujemo ustrezne makro in mikro gospodarske ukrepe skrbnega ravnanja, ne pa spreminjanje finančne politike. Še vloga ECB-ja v makroekonomskih programih prilagajanja na splošno. Na kratko o tem, namreč o tem ste tudi govorili. Ko smo v začetku leta 2010 oblikovali trojko, Evropska monetarna unija ni bila pripravljena na to, da bodo države članice izgubljale delež na trgu. Zato je ECB takrat imel svetovalno ulogo poleg komisije in IMF-a. Takrat se nam je zdelo, da je to dobro dopolnilo, s katerim bomo zagotovili ustrezen napredek. Trojka je seveda črpala znanje tudi iz izkušenj institucij. Več kot en razlog je bil, zakaj so takrat Evropsko centralno banko zaprosili za pomoč in svetovanje. Obstaja tudi dober razlog, zakaj je ECB zato tudi odloč, sprejela odločitev, da se bo vključila v spremljanje teh programov. Mi želimo zagotoviti predvsem finančno stabilnost. In ta ustroj je bil opredeljen v dvojčku strani so zakonodajalcev in v pogodbi, pa tudi Evropsko sodišče je potrdilo legalnost tega ostroja, tega sistema. ECB je od takrat svetovala v petih državah članicah. Ne smemo pa pozabiti, da so države evroobmočja skupaj z ministri seveda odlo, odgovorni za sprejemanje odločitev. Niso institucije, ki delujejo znotraj programa, tiste, ki odločajo o tem. Kot sem povedal že ob drugih prilikah, ECB verjetno ne bo del trojke za vse večne čase, ampak skrbno bi morali pretehtati, kdaj je pravi trenutek za to, da se ta sistem spremeni. Nisem jaz tisti, ki bo tem odločal. Nekaj pripomb se je nanašalo tudi na preglednost. Lansko leto je bilo leto, ko smo sprejemali ogromno odločitev, s katerimi naj bi izboljšali preglednost. To, kar smo storili, je zagotovo še okrepilo naše zaveze. Objavili smo zapisnike sestankov sveta, tudi izvršni člani odbora in sam smo objavili več tovrstnih zapisnikov. Mi smo se zauzemali za to, da bi bila preglednost večja. Pripravljeni smo posredovati dodatne informacije pri vseh vprašanjih, ki vas zanimajo. S tem kažemo, da smo pregledna institucija. Od septembra 2015 lahko nacionalne centralne banke javno objavljajo tudi to, koliko ELA-ja ponujajo nacionalnim bankam, če se jim zdi to potrebno. Mi smo ponudili tudi dodatne informacije glede načrtov v zvezi z zbiranjem Ana, kredit podatkov, to so podatki o granularnih kreditih. Lahko vam zagotovim, da ECB spremlja dogajanje na tem področju, kaj se dogaja z dostopnostjo do dokumentov. Želimo izboljšati svojo preglednost in tudi odgovornost. Še par besed o dokončanju Evropske monetarne unije. Nekateri ste že povedali, da je poročilo petih predsednikov začrtalo jasen načrt, kako napredovati pri integraciji. Pozdravljam tudi predloge komisije v zvezi s kratkoročnimi ukrepi, ki bi jih morali v celoti izvajati. Dokončanje bančne unije je za ECB seveda ključnega pomena. Po eni strani to pomeni, da bomo imeli skupna pravila, ki pa jih bo treba še izvajati. Najbolj očiten primer, kjer bi morali doseči večji napredek, pa je prenos PPRD-ja in DGSD-ja v vseh državah evroobmočja. Še vedno potrebujemo skupni backstop za enotni reševalni sklad. Napredek moramo doseči tudi pri tem tretjem stebru bančne unije, to je evropska schema za jamstvo depozitov. Zakaj je to pomembno? Zato, ker bi zgolj tak sistem lahko zagotovil, da bodo vrčevalci zaupali v celotno bančno unijo v vseh državah članicah. To pa je ključnega pomena za našo gospodarsko in monetarno unijo. Poročilo petih predsednikov vsebuje kratkoročne ukrepe, zagotovo jih bomo morali izvajati, ne bodo pa ti ukrepi dovolj za to, da dokončamo unijo. Veselim se že predlogov za razvoj dolgoročnih ukrepov. Naj povdarim tudi to, da če želimo, da bi bila Evropska unija uspešna, potem se ne smemo zanašati zgolj na monetarno politiko. Monetarna politika ponuja zgolj neke vrste prostor, je bistvenega pomena, ni pa sama po sebi dovolj. Če želimo, da bi gospodarsko okrevanje postalo tudi strukturno, trenutno je okrevanje zgolj ciklično. Eno vprašanje se je nanašalo tudi na bančne obveznice. ECB že kar nekaj časa razmišlja o tem. Preverili bomo, kaj se dogaja. Nismo se še odločili. Sprašujemo se, kako najbolje komunicirati sprejete odločitve. Mi si želimo, da bi se spremembe vnašale koherentno, ampak prepričani bodite, da smo odločeni, da ne bo dejstvo, da so okoliščine takšne bilo ugodno za kriminalce. Hvala. Hvala lepa, gospod Dragi. Poročevalec, gospod Marija, ima na voljo dve minuti in pol. Gospod predsedujoči, Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, ki so se odeležili te razprave. Gospod Dragi, strinjam se, da moramo paziti na to, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Vendar mora ECB kritično obravnavati tudi napake, ki so bile storjene v preteklosti. Šele septembra smo dojeli, da se bomo morali boriti proti inflaciji, da bomo morali zagotoviti tudi kvantitativno sproščanje, ki se je začelo izvajati januarja leta 2015. Tudi obrestne mere so drugačne od tistih, ki jih je sprejela Ameriška centralna banka. Zagovarjali ste tudi strogo vrčevanje. Gospod Dragi, niste odgovorili na vprašanje v zvezi s konfliktom interesov. Pravite, da boste na določeni točki morali zapustiti trojke, niste pa rekli, kdaj boste to storili, kljub sodbi sodišča, ki ste jo sprejeli. Kako je možno, da Grčija preko kvantitativnega sproščanja posoja drugim državam 17 milijard evrov. Niste odgovorili niti na kritične pripombe glede izvajanja posameznih memorandumov. S prstom kažete na evroskupino, ampak Grči ste naložili precej omejitev, ko gre za jemanje posojil, zato je Grčija tudi v katastrofalnem položaju. Na grškem referendumu so Grki zavrnili predlagani načrt. Številni so takrat rekli, da je šlo za državni udar. Gospod Dragi, razrešiti moramo te interne napetosti in protislovja v evroobmočju. Je pa res, da bomo morali rešiti državni dolg tudi preko mutualizacije in delnim odpisom dolga. Vse to je bilo na začetku vključeno v resolucijo, ki sem jo pripravil, vendar sta skupini ALDE in ELS poskrbeli za to, da teh kritičnih pripomp ne bo v dokumentu. Hvala. Yes. Hvala lepa, gospod Marijas.